Ne. Potem je dnevni red sprejet. Z resničnim veseljem lahko sedaj izračem dobrodošljico delegaciji štirih članov odbora za zunanje zadeve parlamenta iz Sejšelov. Poleg tega pozdravljam tudi dva druga uradnika parlamenta. Delegacijo pa vodi gospod William. Ta teden sodelujejo pri sejah v Evropskem parlamentu. Gre za štiridnevni študijski obisk, ki ga je organiziral Urad za uspodbujanje parlamentarne demokracije. Želimo vam ploden obisk, dragi prijatelji. In vemo, da boste z velikim zanimanjem spremljali poročilo gospoda Kadeka o sporazumu v zvezi z partnerstvom eh, na področju ribištva med Evropsko unijo in Sejšeli. Naslednjič pa prosim, seboj prinesite še nekaj sonca. Komuniko di aver ricevuto dal gruppo